za par trenutkov. Pridružil se nam bo njegovo veličanstvo, kralj Nizozemske, Vilem Aleksandr. Prosim za par trenutkov potrpljenja.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 Veliko čas nam je, veličanstvo, da vas lahko danes pozdravimo v Evropskem parlamentu. Dobra tradicija in izredna čast za nas je, da v času predsedovanja sprejmemo tudi voditelje držav, predsedujoče države. Hvala lepa veličanstvo, da tudi vi ustrajate pri tej tradiciji. Niste prvi poglavar nizozemske, ste pa prvi kralj nizozemske, ki govori, ki bo danes pregovoril. Spomnimo se še na govora kraljice Beatrix v času predsedovanja vaše matere in zelo nas veseli, da tudi vi ohranjate to tradicijo. Evropski parlament in nizozemsko predsedstvo sodelujeta v zelo turbulentnih časih za Evropsko unijo. Zato veličanstvo se vam zahvaljujem, da ste v teh turbulentnih časih prišli k nam. Veselimo se že vašega nagovora in s tem veličanstvo vam dajem besedo. Meneer de voorzitter, leden. Gospod predsednik, spoštovani poslanci. Zame je zelo posebna izkušnja, da vas lahko obiščem v času nizozemskega predsedovanja Svetu Evropske unije. Vi predstavljate državljane Evropske unije predstavljate ne samo njihove potrebe in pričakovanja, pač pa tudi njihove skrbi in strahove, ne samo njihovih idealov in upanj, pač pa tudi njihovo jezo in izgubljene iluzije. Vsi pogledi evropskih voljivcev imajo stičišče tu v Bruslju, kjer jih lahko izrazite in kjer so ta stališča slišana. Imate pomembno nalogo, tudi zahtevno nalogo. Trenutno po Evropi piha hladen veter in veliko tistega, kar nam je pri srcu, je pod velikim pritiskom. Pred dvema mesecema je to mesto doživelo napade ekstremistov, v katerih je bilo ubitih 32 ljudi različnih narodnosti. Danes so naše misli z njihovimi najdražjimi, katerih življenja bodo zavedno zaznamovana z bolečino in žalostjo. Naše misli so tudi s tistimi, ki so bili ranjeni v napadih in ki skušajo ponovno sestaviti svoje življenje. Ti napadi so udarili v samem srcu Bruslja, mesta, kjer se združujejo vsi evropski narodi. Predtem smo videli napade v Parizu in v drugih državah v drugih mestih, v Ankari, Alepu, Bejrutu, Bagdadu, Susu in Lahoru. Nasilje in zatiranje zaznamujeta življenje na milijone ljudi v regijah po vsem svetu. Družbe so razklane, mnogi brezupni ljudje imajo občutek, da nimajo druge možnosti, kot da zbežijo. Zato ta kriza nalaga veliko breme na države, ki sprejemajo begunce, Libanon, Jordanija, Turčija in mnoge afriške države. Tudi evropske države čutijo učinke begunske krize, nekatere bolj kot druge. Vidimo tudi, da sta na preizkusu absorpcijska zmogljivost naše družbe in solidarnost. Vsi ljudje imamo osnovno potrebo po nekem zavetišču, po zatočišču, po nekem kraju, kjer se počutimo doma, kot je dejal nemški filozof Rudiger Safranski, lahko komuniciramo in potujemo globalno, vendar pa ne moremo globalno živeti. Živimo lahko le tu ali tam. Pomembno je zato, da se zavedamo te človeške navezanosti na določen kraj. Za mnoge evropejce predstavlja njihova domovina, njihovo zibelko, zgodovino in navadami, ki so jim lastni. To nedvomno velja za 17 milijonov prebivalcev evropskega dela kraljevine Nizozemske. Nizozemci imamo radi svojo državo in smo ponosni na dediščino Erasma, Grociusa, Spinoza, Rembrata, Van Goga, Cornelija Salelija in Johana Krujfa. Kljub temu, kljub tej navezanosti za našo domovino pa ne smemo nikoli pozabiti, da smo veliko pridobili od širše evropske civilizacije ter od narodov in kultur okoli nas, vključno z vrednotami in z normami. Grki so bili tisti, ki so bili začetniki demokracije, v kateri danes uživamo. Italijani so nam dali renesanso, bleščeč vir kulturne in znanstvene inovacije. Potem Francoski priseljenec Kristof Plantan je bil tisti, ki je v poznem 16. stoletju objavil prve slovarje v nizozemskem jeziku. Nemški in francoski misleci kot Leibniz in Voltaire so položili temelje za razsvetljenstvo in ne nazadnje. V končnih letih, v zadnjih letih druge svetovne vojne so se tudi Britanci in Poljaki skupaj z nami borili za svobodo nizozemske in to drago plačali na osebni ravni. Velike stvari je le redko moč, možno doseči zgolj na nacionalni ravni. Globlje, kot pogledamo, bolj vidimo, kako zelo prepletene so naše države in kulture. Lahko ogradite neko ozemlje, ne pa kulture. Evropa predstavlja ideal civilizacije, osebno svobodo, človekovo dostojanstvo, enakost in solidarnost. Moja mama, kraljica Beatrix, je nagovorila to skupščino leta 1984 in 2004. In ob tej zadnji priložnosti je spomnila na visoka pričakovanja, ki jih mnogi mladi evropejci imajo in so jih imeli v zgodnih 60-ih letih. Dejala je, tisto, kar se je začelo z nekimi suhoparnimi gradniki kot neka skupnost premoga in jekla, je preraslo v gibanje, ki je izničilo vse črte, vse meje, ki so nas delile. Sam sem bil rojen leta 1967 in za mojo generacijo je bilo leto 1989 prelomno. Te meje med vzhodom in zahodom, ki so se zdele nepremostljive, so se zamajale v temeljih in padle. Konec hladne vojne je bil pričetek nove dobe. Ljudje v Evropi so lahko svobodno tkali nove vezi, jasno je postalo, da je Evropa naša skupna odgovornost. Sčasoma smo spoznali še nekaj. Uloga Evrope v svetu se je spremenila. Nič več ne moremo reči, da smo mi tisti, ki narekujemo tempo. Nismo več v centru sveta, ne gospodarsko, ne geopolitično in ne kulturno. Naše vrednote, ki se nam zdijo same po sebi umevne, niso samo po sebi umevne drugot. Zato je ključno, da delamo skupaj, zato ker verjamemo v te vrednote in v našo skupno tradicijo. Zdaj tisto, kar nas druži, ni več preteklost, pač pa prihodnost. V teh težkih časih se moramo vprašati, za kakšno Evropo se zauzemamo in na kaj si še upamo biti ponosni. Prepogosto se osredotočamo na težave, pomankljivosti in skrbi, ampak te skrbi, čeprav so resne, predstavljajo le eno plat. Vedeti moramo tudi, kaj je vse tisto, kar smo zahvaljujoč evropskemu sodelovanju dosegli. Vse prepogosto jemljemo mir za nekaj samo po sebi umevnega. Po podpisu eh, Šumanove deklaracije nobena država ni izstrelila niti enega samega naboja proti drugi državi. Zato vidimo, da je zdaj miroljubno sobivanje vključeno v našo zakonodajo. Upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. Evropska integracija, evropsko povezovanje je pomenilo, da našo svobodno in odprto družbo zasidramo tudi v našem skupnem pravnem redu. Zdaj 500 milijonov evropejcev uživa v uniji skupnih vrednot. Uresničevanje teh vrednot pa je vedno prineslo tudi veliko razprav in veliko čustev. Čustva so včasih lahko zelo raznobarvna, tudi v tem parlamentu. Če želite abstraktne vrednote pretvoriti v konkretno zakonodajo, pravila in načrte, to seveda zahteva živahno razpravo. Lahko se ne strinjamo. Nekateri mislijo včasih, da je to slabost Evrope, vendar pa je to dokaz moči Evrope. Kritični razmislek, svoboda izražanja, odprta razprava in demokratični nadzor so del Evrope, samo v diktaturah ni javnih razprav. Zakaj je tako pomembno, da še naprej delamo skupaj? To vprašanje se zastavljamo vsak dan. Skoraj da vsakim novim izzivom pride tudi poziv za močnejše sodelovanje obvladovanje begunskih tokov, boj proti trgovanju z ljudmi, terorizmu in kriminalu, izboljšanje oskrbe z energijo, obvladovanje podnebnih sprememb, spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest za 22 milijonov evropejcev, ki nimajo dela. Ne pozabimo, okrepiti moramo naš položaj moralnega svetilnika, ki sveti tudi v tistih krajih, kjer je svoboda ogrožena. V, pri vseh teh izzivih potrebujemo drug drugega. Kot je Erasmus pred 500 leti napisal, nič lažjega ni, kot zavladati tistim, ki so razklani. Evropa z vso svojo raznolikostno je eno, v prispevek vsake države je bistven. Evropski šopek ni popoln brez španskega naglja, eh, francoske lilije, grškega akanta, danske marjetice nemške plavice, avstrijske planike, hrvaške iris ter nizozemskih in mađarskih tulipanov. Ta šopek ni popoln tudi brez angliške vrtnice. Evropska unija lahko hodi s pokončno dvigneno glavo, vendar pa nas to ne odveže naše dožnosti, da smo odprti do kritik in da smo kritični tudi glede naše lastne uspešnosti. Pogosto se srečujemo z vprašanji šele takrat, kadar so ta nujna in ko ni alternative. To se je zgodilo tudi z bančno krizo, to se je zgodilo tudi s humanitarno krizo kot posledico toka beguncev iz Sirije in drugih eh, območij konfliktov. Predvidevati probleme vnaprej ni najmočnejša točka Evrope. Ne na zadnje pa moramo vedeti, da Evropa lahko ukrepa le tako hitro, kot so tega sposobne države članice. Zato je interakcija med Unijo in državami članicami ter parlamentom in nacionalnimi parlamenti nov izziv in pomembneje kot kdajkoli prej. To pa seveda postavlja zahteve tudi glede delovanja EU. Podobno velja za gospodarstvo. Naši mladi so naš kapital. Ali delamo dovolj za to, da jim ponudimo dobro prihodnost? Neizkoriščen potencial našega enotnega trga je ocenjen na 1,2 bilijarde evrov. 60 let po ustanovitvi skupnega trga nam to mora dati misliti. Ponuditi ekonomske in socialne obete za prihodnost je bistvenega pomena. Ta izziv pa pomeni več kot samo to, da se zauzemamo za rast s pomočjo enotnega trga. Ne na zadnje, naš skupni pravni red je tudi socialni red. Pravica do študija, do dela, do ustanavljanja podjetij do dostopa do javnih storitev v drugih državah članicah je pomemben dosežek. Nikoli ne smemo pozabiti tudi na izglede za tiste, ki se odločijo, da ostanejo doma. To, kar tudi oni sami izkusijo, je nekaj, kar je povezano tudi z konkurenčnostjo. Za nekatere Evropa pomeni, da imajo priložnost, da razširijo svoja krila in poletijo za druge, pa to pomeni, da se umaknejo in gledajo druge, kako gredo naprej. To zadeva tudi mnoge mlade ljudi. Vendar pa se moramo zavedati tudi fizičnih zakonov, ko govorimo o tem, da je Evropa most. Če ne bomo upoštevali temeljev, če ne bodo temelji zdravi, se ta most lahko poruši. Zato moramo okrepiti evropske inštitucije, vključno z Evropskim parlamentom. Odgovor za to ni v ustvarjanju še več pravil, pač pa v sprejemanju pravil, ki bodo dobro delovala. Osredotočiti se moramo na bistvena vprašanja, ki resnično zahtevajo skupen pristop. Zagotoviti moramo, da bodo odločitve sprejete čim bliže ljudem. To bo ne samo izboljšalo učinkovitost EU, pač pa bo tudi reševalo vprašanja ljudi, ki jih imajo s tem, ko so odpovedujejo nadzoru. Ljudje se bojijo, da bodo izgubili svojo kulturno identiteto. Državljani EU se bodo počutili evropski državljani samo, če se bodo počutili doma v svoji domovini, v svoji mestu ali svoji soseski. Evropa se začne ob kuhinski mizi, Ponosen evropejec mora biti tudi ponosen finec, poljak, francos, portugalec, bolgar, britanec, grk, nemec ali nizozemec. Noben politični red ne more zacveteti brez tesnih povezav z ljudmi. EU ne sme biti projekt elite. Vsak državljan, vsake države članice se mora počutiti doma v Uniji, ne na zadnje, Evropa pripada vsem nas. In to mora veljati zato za profesorja, voznika tovornjaka, malega podjetnika, iskalca zaposlitve in upokojenega delavca v tovarni. To mora veljati tudi za begunca z dovoljenjem za bivanje in za usipnike. Vsako leto eden od treh evropejcev obišče drugo evropsko državo. To pomeni, da dva od treh tega ne storite. Evropska unija mora nagovarjati vse. Nagovarjati mora tiste, ki želijo potovati in tiste, ki želijo raje ostati doma. Evropski parlament je neposredno izvoljena inštitucija EU. In zato imate posebno odgovornost ne samo do voljivcev, ampak tudi do vseh tistih, ki izrazijo svoje mnenje skozi nacionalne volitve. Rezultati teh nacionalnih volitev in referendumov lahko pomembno zakomplicirajo življenje v EU, kot je dokazala tudi moja domovina. Vendar pa zgodovina Evrope kaže, da jo lahko pišemo le skupaj. Skupaj lahko gremo naprej le, če bomo poslušali drug drugemu. Videli pa smo, da so v zadnjih letih naše ambicije zrasle. Naša naloga zdaj je poskrbeti, da nas bo ta most, ki smo ga zgradili, še naprej podpiral. To pa je odvisno od tega, ali bomo imeli moč, da ohranimo to strukturo in ali bo most zdržal. Vi igrate pri tem ključno vlogo kot predstavniki evropskih državljanov vsej raznolikosti, ampak ne glede na to, kako velika je ta raznolikost in kako velike so razlike med nami, je veliko, veliko več tistega, kar nas združuje. Želim vam uspešno delo. Hvala lepa.